komisiji in dobremu pristopu sveta. Mislim, da bomo res lahko hmalo zaključili z delom na tem dosjeju. Hvala, s tem zaključujemo razpravo. Glasovanje bo od povdneva naprej, da kad bomo torej oktobra unavali, ko bomo imeli glasovanje. Gremo sedaj naprej. Naj povem pa najprej, da gospod Michael Natras ni več član skupine EFD in sicer od 9. septembra naprej in je sedaj v skupini nepovezanih poslancev. Naslednja točka na enem redu je prišla gospe Makarti o trgovanju z notranjimi informacijami in tržnimi manipulacijami in zlorabo trga gospa McCarthy. Vi ste pročevalka, dobite besedo za 4 minute. Izvolite. Thank you and, and as ever I want... Hvala lepa. Kot zmeraj se želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci, vam gospod komisar Barnier, želim se zahvaliti irskemu predsedstvu in vsem osebju in pa strokovnjakom, ki so mi kot poročevalki pomagali pripraviti ta nova pravila, pravila o zlorabih trgov. E, na ta način bomo dobili pravila, ki bodo bolj prilagojena visokotehničnemu, hitro spremenjujočemu se finančnemu svetu. 15. septembra bomo praznovali peto obletnico propada Lehman Brothers, ki je povzročil uh, velik nemir na finančnih trgov in eh, ta nemir se še vedno ohranil, še vedno obstajajo zlorabe, o katerih beremo v časopisih. Ta pravila proti zlorabi trgov so sedaj osnova za reformo finančnega trga in za ponovno spostavitev zaupanja v finančne trge. S temi pravili bomo lahko se ukvarjali z problemi, finančnega pohlepa, ki prevlada nad previdnostjo. Um, škandal Libor je, pokaza, je pokazal, kako e, Resni so še vedno ti problemi za manipulacijo obresnih mer, e, so povzročili zelo velike izgube in regulatorji v Londonu so bili na to popolnoma nepripravljeni, kajti kriteriji in eh, obrestne mere tukaj niso bile vključene v obstoječo zakonodajo. Zato so se s tem ukvarjali ameriške regulatorji. Eh, oni so sprožali postopek v Združenih državah Amerike v eh, pravosodnem ministrstvu. Eh, Um, glavni preizkus je, ali bomo lahko s to zakonodajo se soočali z zlorabami, z goljufijami, ali bomo zagotovili dovolj strogo zakonodajo, ki bo poskrbela za sankcije v primeru takšnih zlorab. Ne želimo izganjati tistih, ki bodo izvali zlorabe v Evropski uniji, v ZDA, ki se bo soočali z strožjimi kaznimi. Uh, S temi pravili želimo razširiti vse skupaj, ne samo na finančne proizvode, ampak tudi na kriterije in pa medbančne obrestne mere. Eh, prav tako se želimo izogniti manipulacijam na področju energetskega sektorja in pa eh, na valutnem trgu. Za temi pravili bodo regulatorji dobili celo vrsto strogih orodij, vseživljensko prepoved za tiste, ki, eh, ki se odločajo za zlorabe in za zaščito žvižgačev. Težko je zbrati dokaze o finančnih zlorabah in eh, manipulacijah. Zato vas prosim, kolegi, da glasujete za ta pravila, za to zakonodajost, to zakonodajo se bomo lahko izognili na, zlorabam na finančnem trgu eh, in izognili se bomo špekulacijam pri izvedenih finančnih instrumentih, pri eh, blagu. Eh, ti uvajajo tudi pravno gotovost za učinkovitost obstoječih pravil. Zagotovili bomo, da bodo vse zlorabe predmet finančnih in torej, kazenskih sankcij. Regulatorji so nas obvestili, da v enem primeru bil, eh, je bilo sedem držav vključenih v zbiranje informacij. To je pomemben korak naprej. Današnje glasovanje bo jasen signal za tistih, ki zlorabljajo finančne trge. trge. Evropska unija ni neka finančna oaza. Eh, dejansko imamo široko javno podporo za ta nova pravila, ki jih bomo uvedli s pomočjo današnjega glasovanja. Hvala lepa. Arlen. Nje. Hvala, sedaj pa gospod komisar Barnier in boste predstavili stališče komisije. Uh, izvolite. No. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci. Tu se bomo znova nečesa naučili iz finančne krize in ne smemo imeti kratkega spomina, zlasti, ko gre za ljudi, ki so se obnašali tekom te krize popolnoma brez morale, popolnoma brez etike in so povzročili to situacijo, ki je takšna, kot je in s tem dejansko um, oškodovali na tisoče in tisoče državljanov. Torej, že od 2010 se zares zauzemam za boj proti temu in skušam vzpostaviti nek celoten sistem, da bi dosegli transparentnost, ki je prej ni bilo, da bi dosegli odgovornost, da bi imeli pravila. in s tem mislim, da moramo tudi znova povrniti moralo tam, kjer je pravzaprav posem izginila. In to smo se odločili na najvišji ravni smo se, o tem smo se odločili tudi na ravni G20, to je torej na najvišji eh, finančni ravni tudi uh, svet za finančno stabilnost je to obravnaval, tudi v St. Petersburgu smo se, pred, smo se o tem pogovarjali, kako so se bali voditelji največjih gospodarstv na svetu. In nujno je da, oziroma posebno običajno je, da na G20 obravnavamo te, to temo, čeprav smo se v njej odločili že pred petimi leti in Evropa se je dejansko eh, odločila sprejeti konkretne ukrepe s tem v zvezi, smo že skoraj na koncu svoje poti. In gospa McCarthy, vaše besedilo je zelo pomembno zloraba trgov, to je zelo povezano s transparentnostjo in z odgovornostjo. Dejansko moramo okrepiti evropske evropske eh, zakone, kaj ti svet se je spremenil, eh, trgi surovin so vedno bolj integrirani, potem so tu nove tehnologije, zadeve gredo veliko hitreje, kot eh, pa pravzaprav pristojni organi to sploh lahko nadzirajo in eh, prihaja tudi do različnih manipulacij. Spomnite, kaj se je zgodilo z Liborjem. In to so takšne zadeve, ki so dejansko spodkopale zaupanje državljanov in vlagateljev. Zato dejansko želim okrepiti to direktivo in želim povečati kazni, zato da dosežemo odvračilni učinek. In mislim, da bi nekateri dejansko morali iti v zapor, če se obnašajo na najbolj škandalozen možen način. Torej, imamo ta predlog uredbe za to, da bi šli čim hitreje naprej in uh, veseli me, da smo se 26. junija odločili torej, nadaljevati pogajanje glede te uredbe in res hvala poročevalki, poročevalcem v senci. Uh, gospodu Klinsu, gospodu uh, Gligoldu in gospe Swinburn. Po zaslugi vašega dela smo dejansko lahko izboljšali zakonodajni akt, izboljšali ste moj predlog, upoštevate razvoj finančnih trgov, zlasti ko gre za nove uh, platforme trgovanja MTF in OTF. Poleg tega ste tudi vključili eh, trgovanje z eh, pravicami do emisiji. Torej, dejansko ste poskrbeli za to, da eh, ste vključili tudi nove zlorabe, ki jih omogočuje moderna tehnologija in ste jasno zapisali, da jih je treba prepovedati. Potem ste tudi upoštevali to, da pri trgu sorovine prihaja do številnih manipulacij. In torej dejansko dobro, da ste razširili področje uporabe na različne trge, tako ko gre recimo za trge z izvedenimi instrumenti, kot recimo ko gre za trge s surovinami. In dejansko eh, ste tudi. Um, Eh, uvedli ukrepe proti eh, takšnim manipulacijam, kot je bila tista, ki smo bili priča, ko je prišlo do škandala Libor. Torej, pomemben je vidik odvračilnosti, potrebno je imeti zaznavanje, eh, resne, hude kazni, tudi zaporne kazni in pristojni organi morajo imeti vse zmogljivosti za to, da lahko uh, preizkujejo sisteme. Seveda pa je treba potem postevati temelje pravice državljanov. Hvala parlamentu, da ste eh, pozdravili to okrepitev upravnih kazni. Potem imamo možnost celo 15 odstotnih eh, kazni, višini 15 odstotnega Eh, podjetja so sotnega zneska celotnega prometa. Mislim, da je to zelo dobro in mislim, da parlament želi biti še dlje, to seveda razumem. Uh, vendar pa mislim, da bomo lahko kasneje še revidirali to uredbo in uh, jo spreminjali. Potem še nekaj glede direktive o kazenskih sankcijah za trgovanje z javnimi informacijami. To je del tega svežnja, vem, da si parlament želi napredka tudi, tudi glede direktive in upam, da bomo lahko eh, skupaj z litvanskim besedstvom dejansko dosegli velik napredek in bomo zaključili tudi to direktivo in potem bo to skupaj s to redbo in MIFIDom Eh, prišlo do tega, da bodo dosegli ta svežen. Ta svežen je zelo pomemben in mislim, da nas čaka še veliko skupnega dela v prihodnih dneh in tednih. Hvala. Hvala, gospod komisar, v imenu odbora Envi. Gospod Zeber, izvolite. Hvala lepa, predsedoči Evropska unija je v svojem boju proti podnebnim spremembam si izmislila tržno orientiran instrument namreč za trgovanje z emisijami CO2 ETS in tukaj kar v 80 odstotkih to pokriva trg izvedenih finančnih instrumentov. Zdaj pa bomo seveda skušali uvesti tudi primarni trg in neurejene promptne trge. Seveda ima urejen trg določene posebnosti in kar se tiče izdajateljev, morajo spoštovati določena pravila. Izdajatelji so odgovorni javni organ, kot je tudi komisija. In sedaj bi morali potem objavljati informacije vsi tisti, ki imajo vpliv na oblikovanje cen. Trg ETS je oblikovan tako, da je približno 77 odstotkov naprav tistih, ki proizvede 80 odstotkov emisij in 20 podjetij ima v rokah približno polovico na trgu dodeljenih pravic. Zato bi bilo primerno, da uvedemo posebno pravilo za to. Pomembno pa je, da tudi tukaj se izognemo zlorabi trga in to sankcioniramo, zato da bo trg lahko deloval dobro. Hvala lepa. Hvala. V imenu odbora Juri, ena minuta za gospod Aleksandr Tajn, izvolite. Hvala lepa, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Vesela sem, da sedaj skušamo pokazati s to direktivo, da se bomo borili proti notranjim informacijam in zlorabi trga. Rada bi se zahvalila, da so sprejeli tudi zamisljen odbor za pravne zadeve, da imamo sedaj različne pragove za objavljanje notranjih informacij. Tukaj upoštevamo različne velikosti borz, pa tudi različne velikosti prihodkov. Prav tako je dobro, da upoštevamo različne pravne tradicije, tako da ne bomo imeli seznama, ko bomo imenovali tiste ki eh, kršijo zakone in tako zaščitimo zasebnost. Upam pa tudi, da bomo z opredelitvijo pojmov, kar se tiče notranjih informacij, imeli prav in da bo praksa to lahko uporabila in bo lahko potem uporabila tudi kaznivost takih dejanj, da smo to dobro uredili. Mislim, da je to velik uspeh na področju reguliranja finančnih storitev. Hvala lepa. Hvala. Sedaj bomo dali pos besedo poslancem, ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Najprej za EL e LS. Dve eh, minuti za gospo Galpec. Izvolite. Hvala lepa. Pomembno je, da spodbudimo zaupanje investitorjev, kajti to je zelo pomembno za trg. Rad bi čestita na poročevalki, kajti tu je bil pristop zelo, zelo dober in ogledali smo si trgovanje z notranjimi informacijami in manipulacijo na trgu. To je ključnega pomena. Potrebno pa si ogledati tudi pravila nadzora. Poročilo prav tako jasno pomaga pri boju proti sivi ekonomiji. Tukaj so bili podani predlogi o direktivi MIFID, ki pokrivajo vse morebitne možnosti in poskušajo uveljaviti sistem za boj proti zlorabi trga. Zelo dobro je, da imamo ta skupni okvir in da imamo kar nekaj ciljev znotraj tega okvira. Kajti to nam bo omogočilo, da bomo imeli enotni okvir za boj proti zlorabam na trgu in to bo pomenilo tudi večje zaupanje investitorjev. Še en zelo pomemben element so finančni instrumenti. Finančni instrumenti, ki bi lahko bili predmet zlorabe, naprimer algoritmični finančni instrumenti. Tukaj vidimo trg, ki je bil do sedaj popolnoma nereguliran. Ko pa govorimo potem o definiciji trgovanja z notranjimi informacijami. Mislimo, da je potrebno imeti to opredelitev. To je zelo pomembno zato, ker bi taka opredelitev tudi, ker lahko opredelitev tudi vodi do zlorabe. In potem bi udeleženci na trgu morali razkrivati informacije. Tukaj gre za širši krok in bi lahko imeli pomemben vpliv na oblikovanje cen, naprimer ko govorimo o kraju izdaje, pa moramo zagotoviti, da veljajo enaki pogoji za vse. In še zadnja točka, ki bi jo rada omenila. Ni nujno potrebno izpostaviti namena posameznika po zlorabi. Potrebno si je ogledati ozadje. Tako, da se zahvaljujem za prizadevanje in seveda podpiram to poročilo. Torej, Hvala v imenu socialistov za minuto in pol. Dajem besedo gospe Regner, izvolite. Hvala lepa, predsedoči, spoštovani komisar. Najprej čestitke Arlene McCarthy za to pomembno zakonodajo, za to, da ukrotimo finančne trge. Najprej potrebujemo evropsko definicijo trgovanja z notranjimi informacijami, večji nadzor in tudi določen nadzor na evropski ravni. Najpomembnejši element te zakonodaje pa je, da zagotavlja več zaupanja v finančne trge in tudi večjo varnost za naložbenike. Zaupanje igra dvojno vlogo. Tudi akteri na finančnih trgih morajo spoznati eh, pomen referenčnih vrednosti. Libor, manipulacije s tem, z obrestnimi merami, vsi poznamo, in potem posle swap. To je bilo škandalozno in zaupanja v finančne trge ni bilo več. Zaupanje naložbenikov, evropskih državljanov pa lahko spet eh, spodbudimo samo tako, če bodo vse države članice obvezojoče sodelovali pri tem in potem določimo tudi sankcije. Le tako lahko zagotovimo integriteto finančnih trgov Evropske unije. Pričajoča uredba pravi, da je zloraba trga nekaj, kar zadeva seveda tudi finančne trge. Sedaj moramo to navdihniti življenjem. Evropske inštitucije in države članice so pozvane, da naprimer reguliranje bank v senci začnejo in da to skrenijo kar se da hitro in potem začnejo to tudi kar se da hitro izvajati. Hvala lepa. Hvala, Evren. V imenu liberalcev dve minuti za gospoda Wolfa Klince, izvolite. Gospod komisar, kolegice in kolegi, spominjam se časov, ko je pravzaprav šlo za kavalirski delikt pri trgovanju z notranjimi informacijami. Kljub temu pa je potem to že bilo kaznivo dajanje v ZDA in so izrekali visoke kazni. 2004 je Evropska unija pripravi direktivo o trgovanju z notranjimi informacijami. Takrat pa so se razmere zelo spremenile. Imamo zelo veliko platform za trgovanje in sedaj imamo tudi finančne instrumente, ki jih pred desetimi leti še ni bilo. Zato je potrebno in pomembno, da se Evropski parlament na podlagi predloga komisije ukvarja s tem predlogom. Mislim, da je to, kar smo izpogajali med parlamentom in svetom, zelo dobro, da to lahko eh, podpremo. Sedaj imamo enotno opredelitev notranjih informacij, trgovanja z notranjimi informacijami, lahko se posreduje tudi proti fizičnim osebam, ne samo podjetjem in lahko osebe dobijo tudi doživljenjsko prepoved trgovanja. In potem zelo pomembno je, da gre za torej tudi manipulacijo z indici in da gre tukaj tudi za plin in nafto. In potem žvižgače se zaščiti in tukaj resnično lahko izpolnijo potem svojo vlogo, ne da bi jih skrbelo, da bodo doživeli kakšne posledice. Kljub temu pa je potrebno še kaj postoriti. Mislim, da bi pri vprašanju čezmejnega nadzora morali storiti še več. Tukaj moramo praviti še več dela. Mislim pa tudi, da še nismo dosegli končnega cilja. če bomo omili zakonite notranje informacije z 5 do 20 tisoč evrov, tega ne bomo razrešili. Videli bomo, kako se bo to razvijalo v prihodnje. In zadnji korak je ta, da moramo razumeti, da imamo v Evropi 28 različnih pravnih sistemov. In zato bo kazensko-pravni pregon manipuliranja z notranjimi informacijami nekaj, kar bo še vedno zelo razrobeno. Vendar pa to je dober začetek. Klins. Eno... Gospod Klins, v imenu skupine EKR, minuta in pol. Za gospod Finburn, izvolite. Skrbi me. Skrbijo me tisti, ki menijo, da je glasovanje o tej direktivi potem že kar konec zgodbe. Veliko škandalov smo imeli, Libor in druge pose Evropske unije v zadnjih letih, ki so se zgodili kljub obstoju zakonodaje o posameznih državah članicah in po svetu pravila niso dovolj potrebno, je zagotoviti učinkovit nadzor in izvajanje. Nacionalni pristojni organi na kraju same morajo zagotoviti, da zlorab ne bo več in sankcije morajo biti tako visoke, da bo to resnično odvračilno. Osebno sem razočarana zaradi nizke ravni zakonodaje kot maksimalne kazni za zlorabo trga. 15 odstotkov prometa. To je pravzaprav cena trgovanja na določenih trgih. In mislim, da to ne bo dovolj odvračilno za nekatere akterje. Nedavno so evropske banke bile obtožene manipulacije na trgu ZDA in so morali plačati od 100 do milijardo dolarjev. To ni temeljilo na prometu, temveč na vplivu ukrepov na druge. Čas je, da Evropska unija kot celota uveljavi tržno zakonodajo glede zlorab odločno in preganja posameznike in institucije na celotnem trgu. V interesu zaupanja na trgu upam, da bo moja država članica in tudi kar se da veliko drugih uporabilo diskrecijsko pravico, da bodo šli še dne in da bodo zagotovili, da se finančni zločini ne izplačajo in potem moramo imeti tudi preventivne sankcije in potem tudi kazenske sankcije, če bo to potrebno. Hvala, gospod Svenben. Hvala lepa, predsedujoči. Rada bi se zahvalila kolegici Arlene McCarthy za njeno delo. Septembra mineva pet let od škandala Lehman Brothers in vsak dan vidimo težave, ki imajo opravka s trgovanjem z notranjimi informacijami, zlorabo trga, manipulacijo premalo je preglednosti. Veliko je nemoralnosti, nemoralnosti, to moramo izgovoriti. Spreminjajo se imena, manipuliramo z obrestnimi merami, z drugimi indici lahko bi govorili še o marsičem. Pomembno je, da v vseh državah Evropske unije vedno znova zagotovimo, da bodo tisti, ki manipulirajo, ki zlorabljajo, ki imajo dostop do informacij in ki jih potem izkoriščajo kaznovanjem. Zaenkrat pa je tako, da so vsi ne kaznovani. Zelo težko je sankcionirati takšna dejanja. Tudi zato, ker to izvajo posamezniki ali pa tudi institucije. Potrebno je kaznovati vse, morda tudi zaporno kaznjo zagotoviti moramo za porne kazni. Samo s konkretnimi ukrepi, s konkretno regulacijo lahko končno govorimo o finančnem trgu v službi družbe. Še jedna minuta, da pa naposlo Martina posponira. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Hans Peter Martin, prosim. Hvala lepa. Tudi kot nekdani žvižgač. Eh, si moram pometi oči. Manipulacija indeksa Libor, manipulacija na področju nafte in plina s potem sledečimi preiskavami, vse to in druge manipulacije na podlagi izdanih finančnih instrumentov in surovin kaže, kako napak smo razumeli neoliberalizem tradicije Tony Blaira in Gerharda Schröderja, moramo reči. Arlene McCarthy je sedaj tista, ki mislim, da je pri regulaciji finančnih trgov na poti v zgodovino. Dobro je to, kar smo dobili. Razveseljivo je področje uporabe, opredelitve, kazni. Tu smo na pravi poti. ZDA e ima že bolj stroga pravila. To je že dovolj sramotno, da bo veliko je potrebno še storiti. Škoda je, da komisar, ki je tukaj, morda lahko o tem še spregovorimo, ni kot napovedano že junija predstavil regulative na področju, kjer si ti dejavna, torej too big to fail, preveliki, da bi propadli. Barzum. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Ludvikson. Minuta in pol. Hvala lepa. Predsedujoči vesel sem, da je prvotni dogovor v trialogu glede zlorabe trga pred nami na mizi. Kolikor vem, je zakonodaja, ki jo bomo sprejeli, velik korak naprej v različnih vidikih. Eden od vidikov je, da je zdaj področje uporabe res razširjeno. Manipulacije s ključnimi obresnimi merami, kot sta Libor in Eurobor, je sedaj to zajeto v pravilih enako velja tudi za trgovanje z notranjimi informacijami in nepravilno vpliv na trg na področju surovin. Trgovina ETS in potem tudi trgovanje na nereguliranih trgih. Vse to je zdaj to. To pravzaprav pomeni velik trg in tisto, kar je bilo neznano do sedaj, je sedaj bolje začrtano. Žvižgači, tudi to je pomembno, so bolje zaščiteni kot v preteklosti. Zaposleni v različnih finančnih inštitucijah lahko poročajo o razvoju dogodkov, ne da bi se bali poročenih ukrepov za tistih, ki jih zaposlujejo. To je pomemben ukrep, ki bo vodil do bolj stabilnega in varnega trga. Pogajanja o zlorabi trga morajo hraniti zagon, tako da bo bomo lahko kar se da hitro uveljavili zakonodajo. Hvala lepa. Pošlem. Hvala lepa, gospod poslanec. Sedaj pa postopek HDI. Samo ena oseba se je javila k temu, to je poslanec Mikolašik, prosim. Vnutorni trg eh, s, akim, s akimikoli službami, vratanje tih finančnih. Trgovanje z notranjimi informacijami in notranji trg, ki seveda vključuje tudi finančne instrumente, mora imeti sistem, ki je pregleden in nekatere varnostne elemente. Integriteta finančnih trgov, integriteta trga na splošno in akterov na trgu je bila nedavno spodkopana. Ne moramo pričakovati, da bodo vsi akteri na trgu delovali moralno in etično. To moramo podkrepiti tudi sprejeto zakonodajo. Ta zakonodaja mora biti učinkovito izvajana in sankcije morajo biti uveljavljene, kjer je to potrebno. Ne etično, ne moralno obnašanje mora biti sankcionirano. Zato podpiram uvedbo učinkovitih sankcij, učinkovite regulacije, ki bo pomagala na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa bo razpravo imeno komisije zaključil komisar Barnje. Prosim najprej bi se zahvalil poročevalki gospe McCarthy, poročevalcem v senci in vsem, ki ste spregovorili, za to, da ste podali pomen tega besedila. In kot je povedala gospod Gal, Galč, gospod Klinc in drugi, gre za uh, besedilo, ki je dejansko temeljnega pomena, zato da imamo skupna pravila na evropski ravni. Gre za del naših skupnih naporov, da bi vnesli red na finančne trge, da bi vnesli transparentnost in odgovornost. In poleg tega uvajamo tudi sankcije, zato da lahko odvračamo neprimerno ravnanje ali da lahko kaznujemo. Torej, imamo. Eh, ta predlog, imamo tudi druge predloge glede bančništva eh, v senci in tako naprej. Torej, v prihodnih mesecih nas čaka še veliko dela. Gospod Klinc je povedal nekaj pomembnega glede razvoja finančnih trgov. Ta razvoj je zelo hiter in zato se mi moramo znati hitro prilagajati. Tudi mi se moramo razvijati zato da sledimo hitrosti, s katero se razvije finančni trgi. In včasih seveda akteri na finančnih trgih se želijo izogniti pravilom in sankcijam. Ne smemo imeti kratkega spomina, moramo biti previdni. Zakaj imamo revizijsko klauzulo v tem besedilu? Zato, da bomo lahko prilagajali svoje pravile, da bomo lahko presojali eh, besedilo, ki ga danes sprejemamo, In da, gospa Svinborn, razumem to, kar ste dejali. 15 odstotkov prometa se vam ne zdi dovolj. Tu, s tem se lahko strinjam. Tu je šlo za kompromis med več državami, članicami in parlamentom. Naj povem, da je ta minimum, ki je prvič eh, zahtevan. Seveda pa države članice lahko, če želijo, grejo dlje če se vam zdi 15 odstotkov premalo, lahko določite višji odstotek. Sveda pa lahko to tudi na evropski ravni spremenimo kasneje, eh, saj nam to omogoča klauzula pregledov. Torej dejansko nekateri so si mislili, da se lahko dovolijo karkoli na finančnem trgu, vendar po zaslugi našega dela to več ne bo mogoče. Hvala. Pani komisar Žu. Hvala lepa, gospod komisar. Tako, sedaj pa za zaključek razprave prosim še poslanko McCarthy, poročevalko. Well, again, I just really... Še enkrat želim se še prav posebno zahvaliti poročevalcem v Senci za to, da so bili zavezani k delu. To je bilo kompleksno delo, zelo veliko zapletenega dela, zato morda gospod Swinburne ni razumela, da gre za minimalne sankcije, ne maksimalne imamo diskrecijsko pravico, da gremo vlen. In tako kot je dejala, prav tako imamo dodatno zahtevo za državčanice, da nam nijo več sredstva, da bomo imeli bolj učinkovit nadzor in izvedbo. Mislim, da je to začetek bolj dolgoročnega postopka. Seveda lahko vse skupaj tudi še pregledamo, spremenimo. Rada pa bi, da bi sprejeli to besedilo brez predlogov sprememb. Predlog spremembe EFD poziva glasovanje v podeljih. To pomeni, da bi pristavni organi se ne mogli boriti proti zlorabam. To pomeni, da ne bi mogli zbirati dokazov, da ne bi mogli izvajati čezmenih preiskav o škandalih, kot je bil Libor, in bi potem zločinci lahko nadrevali svoje delo in ne bi bili kaznovani. Moramo torej zagotoviti, da ne bo glasovanje v podeljih, moramo imeti glasova, prosite, moramo imeti sodelovanje na evropski ravni. Eh, litvanskega predsedstva ni, rada pa bi tudi njim jasno sporočila, kot je to storil že komisar, da bi si želeli začetek trialoga, ko bi potem uvedli tudi kazenske sankcije. Vemo, da nekatere države članice si tega ne želijo, vendar pa to ni razlog, da mi tega ne bi nadaljevali. Upam, da bo litovsko predsedstvo temu dalo potreben pomen. Žal mi je, da to ni na seznamu prednostnih nalog predsedstva. Upamo, da bomo to spremenili z današnjim glasovanjem, da bomo potem lahko dodali še zadnji kamenček v muzej. Hvala lepa vsem, tudi irskemu predsedstvu in upamo, da bomo dali dober zagon za boj proti zlorabi na trgu. Hvala lepa. Glasovanje bo danes opoldne. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. To je razpoloženje